la sessione è ripresa buongiorno a tutti vi prego di prendere Otvaram zasedanje. Lep pozdrav sem skupaj. Prosim, da zasedete svoja mesta. Čaka naš še en dan glasovanj, tako da se potrudimo in eh, opravimo svoje delo po najboljših močeh. Martinu Šulcu, odhojajočemu predsedniku, bi se rad zahvalil za vse delo, ki ga je opravil. Tako kot uh, prej, mu želim veliko uspeha v njegovi politični karieri v Nemčiji.